je konec, glasovali bomo danes. Kar zadeva resolucijo odbora za ženske v zvezi z osnutkom mnenja ekosoka o kibernetski vrzeli med spoloma. V zvezi s tem ni bil uložen predlog za glasovanje do roka, v skladu z našim poslovnikom torej, je ta osnutek mnenja samodejno sprejet. Hvala lepa, zdaj pa še